oziroma spremembe, eh, ki je bila napovedana včeraj ob 12. Eh, ta je torej sprejeta. Sedaj pa prehajamo k eh, glasovanju. Najprej poročilo Jensen in Holmeier. Gre za glasovanje o proračunskem postopku za leto 2014. Pomensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Aprovato. Aprovato. Sprejeto. Če svet želi, lahko dobi besedo. Izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, dame in gospodje, želel bi vam čestitati za zaključek glasovanja v zvezi s proračunskim postopkom 2014. Svet z veseljem ugotavlja, da je Evropski parlament potrdil sporazum, do katerega smo prišli na spravnem eh, sestanku pred nekaj dnevi. In kot veste, je sporazum, ki smo ga dosegli na tem odboru, vključuje nekaj skupnih izjav in svet povsem podpira te izjave in je zavezan, da bo spoštoval te dogovore. Gospa predsedujoča, naj se zahvalim še enkrat predsedniku eh, odbora za proračun gospodu Lamasurju, kakor tudi gospe Jensnovi, gospodu Laviji in drugim poslancem Evropskega parlamenta, ki so sodelovali v proračunskem postopku za njihove konstruktivne prispevke. Hvala lepa. Grazie. E, o... Najlepša hvala. Sedaj pa moram prebrati skupno besedilo, glede katerega se je uh, dogovoril usklajevalni odbor 12. novembra. Gre uh, za soglasje sveta in parlamenta in sicer v zvezi z proračunskim postopkom. Ta je sedaj zaključen. Proračunski postopek za leto 2014 je zaključen. Proračun je bil sprejet in podprt podpisal, uh, eh, ga bo, podpisal ga bo tudi predsednik Evropskega parlamenta z današnjim dnem. Sedaj pa smo pri poročilu Dehan. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Lavija poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Fernandez. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Un passo indietro, il No, naredimo korak nazaj. Svet želi besedo na temo poročila gospoda Lavija. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, dame in gospodje, Evropski parlament je pravkar sprejel pomembno dopolnilo k predlogu sveta. To je povsem v skladu s političnim dogovorom, ki smo ga sprejeli na spravnem odboru prejšnji teden, v zvezi z skupnim besedilom o proračunu 2014 in skladno z ustrezno določbo pogodbe o delovanju Evropske unije vas lahko obvestim, da svet potrjuje predlog spremembe, ki ga je potrdil Evropski parlament skladno z predhodnimi dokumenti in zaradi tega sestanek spravnega odbora, ki je predviden skladno za zakonodajo, ne bo potreben. Hvala lepa. Relacione Boge. Poročilo Boge. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Poročilo Marinesko. Po imensko glasovanje glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Moreira. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Prust. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeta. Poročilo Klajs. Pojmensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sartori. Pojmensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. prejeta. Poročilo van iste droje, krel. Gospa Beres, izvolite. Gospa predsedojoča, o tem sem že nekaj spregovorila v ponedeljek. Ugotavljam, da je konferenca predsednikov kršila nekatere določbe poslovnika Namreč prepo, pre, preprečeno nam je bilo, da bi tu demokratično glasovali. Žal mi je, da je tako. Še včeraj zvečer sem predlagala predsedniku v imenu odbora Empl, da se v zvezi z ustnim predlogom spremembe v zvezi z 25 odstotki virov za kohezijsko politiko glasuje, vendar to žal ni bilo mogoče. Hvala. onorevole ferreira prego gospod ferreira hvala predsedujoča v imenu naše skupine naslednje predlagali smo kar nekaj predlogov sprememb k temu poročilu naj ponovim da je, bila, je bil postopek nesprejemljiv postopek ne omogoča da se glasuje o naših predlogih sprememb in to je nedemokratičen postopek, to je neupoštevanje pravic poslancev, ki imajo pravico do predlaganja sprememb, ki imajo pravico do razprave o tem in do glasovanja. To se ni zgodilo prvič in eh, zato prosim, da dovolite, da se glasuje o naših predlogih sprememb. Ne vem, zakaj to ne bi smelo biti glasovano. Hvala. Siamo atto del. Zapisali smo si oba prispevka, vendar pa moramo nadaljevati z glasovanjem, kot je bilo predvideno. Konferenca predsednikov je že podala svoje mnenje in predsednik Šulc je že ob otvoritvi tega zasedanja razjasnil to zadevo. Brez nadaljne razprave moramo torej nadaljevati z sklopom številka ena. Izvolite še zadnji prispevek. Hvala, predsedujoča. Tudi sama zahtevam, da ponovno premislimo stališče predsedstva. Predstavila sem predlog spremembe 21 v zvezi z makrokondicionalnostjo in to je zelo pomembna zadeva. Nima nič z strukturnimi skladi, zato prosim, da predsedstvo še enkrat premisli in da nam omogoči preverbo tega predloga spremembe ustno. Vaše zahteve so jasne, vendar pa smo ta vprašanja že razjasnili. Želite tudi vi podati prispevek? Izvolite. Niste še vprašali, ali smo proti ustnemu predlogu spremembe. Ja, smo proti smo proti temu predlogu, gospod Bereš, zato nas morate to vprašati. Eh, eh, Mislim, da je zadeva jasna. Ta predlog je nedopusten. Najprej moramo glasovati o sklopu 1, potem pa bomo nadaljevali s predlogi sprememb. Tako se je odločila konferenca predsednikov in tako je odločil predsednik Šulc v ponedeljek. Torej, Glasujemo o sklopu 1. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Ora il voto della proposta della Commissione. Sedaj pa glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 489, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 490 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Moran Šartier. Prvi sklop, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Harms. E, to je pravzaprav srednji skandal, kako ste vodili sestanek. Moja politična skupina je poskusila dati eh, ustni predlog spremembe, pa je to bilo zavrnjeno. Eh, če se dopusti eh, predlog PRS, potem je treba dopustiti tudi naš ustni predlog spremembe. Že to, da je to lahko tu povedala, to je pravzaprav neorganizirano vodenje. Ta A. Gospa Harms, sledila sem poslovniku če menite, da je to škandalozno, je pač tako, ampak spoštovati moramo pravila. Vrnimo se torej k poročilu Moran Šartje. Smo pri predlogu komisije po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Poročilo Olbricht. Prvi sklop, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 77 za, proti vzdržani sprejeto. In še zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Pakarinen, prvi sklop, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog komisije za proti vzdržanji sprejeta. In predlog spremembe 115 za proti vzdržanji sprejeto in še zakonodajna resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Boštinaru prvi sklop, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi sklop ne, se upravičujem, smo že pri predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. In če glasovanje o zakonodajni resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Celer. Prvi sklop za proti vzdržani sprejeto, predlog komisije, kdo je za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 49 za proti vzdržani sprejeto, 50 za proti vzdržani sprejeto, 51 za proti vzdržani sprejeto sprejeto osnutek zakonodajne resolucije po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Regner, Kraca Cagaropolu. Glasujemo v sklopu, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 33, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Approvato. 34. Sprejeto. 34, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 38 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejeto 47 za, proti. Prejeto 50 poimensko glasovanje, Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 54, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 66, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83D poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 84D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani sprejeto. 86D poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87D poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 D za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 je brezpredmeten, 88 D. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 55 do 57 za, proti, vzdržani sprejeto. 89 D poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 90 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62 za, proti vzdržani sprejeta. 70D poimensko glasovanje glasujemo. Voto chiuso. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 71D poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 74D, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 75D, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto 76D, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 je poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 78 D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80 eh, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81D, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 42 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 82D, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še zakonodajna resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Komplimenti. Čestitke. Relacione. Poročilo Beres. Predlog spremembe ena, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, želite preveriti, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Peti del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Šesti del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, deveti del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, deseti del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve, za, proti, vzdržani. To bomo morali preveriti, torej elektronsko glasovanje. Glasujemo. Voto kjuzo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del je brezpredmeten. Sedaj pa predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Gospa Berez, želite besedo pred glasovanjem? Izvolite. Predsedujoča, ker bi rada, da se začno pogajanja z svetom, da bomo že zaključili s tem predmetom, bi prosila, da nam dovolite, da besedilo pošljemo pred odbor, da bo ponovno obravnavano. Okay, quindi, eh, pongo... Ja, dobro. Torej bomo glasovali o predlogu poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta. Relazione la via. Poročilo la via, predlog spremembe ena. Poimensko ne se opravičujem. Gospod De Castro želi besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Začeli bomo z glasovanjem o petih poročilih skupne kmetijske politike. Gre za pet zelo uh, napornih dosjejev. Delali smo več kot eh, dve leti in pol in več kot sedem kolegov je sodelovalo v pogajanjih, uh, da smo lahko dosegli ta rezultat. Zato se mi zdi še kako pomembno, da podpremo vse predloge sprememb, tako da ne bomo ogrozili. Uh, dela, ki je bilo upravljena v zadnjih dve le, dveh letih in pol. Najlepša hvala. Gospod De Castro, smo priporočilo Lavija, predlog spremembe ena, pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog komisije, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto in še zakonodajna resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Kapolaš Santos. Predlog spremembe ena po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, predlog komisije za proti vzdržanje sprejeto in zakonodajna resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Danta. Predlog spremembe 1, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in zakonodajna rezolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kapulaš Santos. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, predlog komisije za proti vzdržanje sprejeto in še zakonodajna resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo DES, sklop 1 za proti vzdržanje sprejeto. Drugi sklop je s tem brezpredmeten. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še zakonodajna resolucija. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Vlasak. Predlog spremembe 5 za. Poročevalec želi besedo. Izvolite. Thank you spoštovane poslanke in poslanci, kmalu, se bomo, kmalu bomo glasovali o predlogu, s katerim naj bi podaljšali za dve državi članici prejemanje sredstev. naša hiša je sprejela takšen dogovor, kljub temu, da je bil odbor za proračun prepričan, da je treba to možnost oziroma več časa dati ne le dvema državama, ampak vsem, zato da ne bo prihajalo do diskriminacije. Celo pravna služba sveta meni, da je takšna, takšen predpis problematičen, kajti ne upošteva enake možnosti enake obravnave vseh članic, držav članic. Zato, spoštovani kolegi, kot poročevalec lahko povem, da sem svoje delo opravil, da sem v dialogu se pogovarjal o tem, kar so želeli moji kolegi, kljub temu, da sam osebno mislim, da to ni prav. Hvala. Grazie, onorevole Vaz. Hvala lepa, gospod Francak. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, zdržanje, sprejeto. 1 do 4 so s tem brezpredmetni predlog komisije za proti vzdržani sprejeto in še predlog zakonodajne resolucije po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Olbricht. Izvolite. Takže bih poprosil o technika. Děkuji. Moja glasovalna naprava ne deluje, torej bi prosil za pomoč tehnika. Idemo subito v tehniko. Ja, takoj vam bomo poslali tehnika. Poročilo Olbricht. Izvolite, gospod Tavareš. Senhora Presidente, vamos votar e favoravelmente o relatório do Sr. Obrist, que dá fundos para o. Zdaj bomo torej glasovali o tem poročilu, ki je izjemno pomembno za boj proti brezposelnosti na evropski ravni, v Franciji in Italiji še prav posebej. Gre torej za državi, ki jo brezposelnost najbolj prizadeva. Eh, tudi Grčija, Irska eh, sodijo v to skupino, tu stvari ni bilo mogoče spremeniti in to je res škandalozno. Mislim, da to ne služi namenom oziroma interesom ljudi in mislim, da zato vsa ta pogajanja s svetom v resnici so povsem nedemokratična in hvala lepa. Procediamo con la votazione. Dobro, nadaljevali bomo z glasovanjem. Predlog spremembe 2, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Respinto, quattro, appello. Zavrnjeno, štiri, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet. Eh, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šest. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedem. Poimensko. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Številka 8. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno sedaj predlog komisije. Kdo je za? Gospod Olbrecht. Se opravičujem. Gospod Lamstrom. Imam prošnjo za službe. Poslovnik eh, predvedeva, da imamo poimensko glasovanje pri pomembnem glasovanju. Vem, da imajo probleme od zelenih težave eh, s tem poročilom. To pa ne pomeni, da je vsako podrejeno glasovanje tako pomembno. Prosim, da službe drugič te stvari natančno preverijo. Hvala lepa. Ene ura. Dobro. Sedaj pa glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta in še zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Levan. Besedo dobi poročevalka. Hvala. Non c'è la relatrice? Sì, ecco, prego. Nie? Ja. Izvolite. Jag vill... Najlepša hvala. Rada bi samo še razložila, da gre pri tem poročilu za poročilo, kjer smo veliko razpravljali v odboru in odbor se je izrekel proti mojemu poročilu, komisija pa nam je obljubila, da Eh, bo odpravila pomankljivosti, na katere sem opozorila v svojem poročilu in da bodo pač kiribati spoštovali pravila, ki veljajo v celotni regiji. Votacione. Najlepša hvala. Torej glasujemo o soglasju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Fox Hefner. Gospod Hefner želi besedo, izvolite. Ja, drage kolegice in kolegi. Imamo tri ustne predloge sprememb, v zvezi s katerimi bi rad eh, sedaj dal neko razlago, da ne bi poznaje prekinjali. Eh, te spremembe so tehnične narave, dvoje eh, so jezikovne spremembe in v tretjem predlogu se besedica Brusel črta za to, da bi ohranili načelni značaj tega poročila, se pravi, mi ne izbiramo tu sedaj med Bruslem in Strasburom. E, to pomeni, da se s tem poročilom lahko strinjajo vsi poslanci, ne glede na to, za kateri sedež se zauzemajo. Gre namreč za pravico, da Evropski parlament sam odloča o svojem e, e, sedežu in da ne bo podrejen namenjen evropskim vladam. Hvala. Dobro. Ko bodo predstavljeni ustni predlogi sprememb, jih bomo tudi obravnavali. Odstavek 1, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 2 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 4, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa usni predlog spremembe. Če mu kdo nasprotuje, potem prosim ustanite, vsaj 40 poslancev mora ustati torej o tem ustne predlogu spremembe ne bomo mogli glasovati. Nadaljujemo. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Želite preveriti prvi del, potem glasujemo elektronsko o prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje v tretjem delu. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena. Prosim, dvigujte roke. Ustni predlog spremembe ali mu kdo nasprotuje. Ja, torej nadaljujemo z prvim delom 9. člena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava A, ustni predlog spremembe, ali mu kdo nasprotuje? Ne. Temu ustnemu predlogu spremembe nihče ne nasprotuje, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto uvodna izjava D, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F, za, proti, vzdržani, sprejeto. Se opravičujem. Uvodna izjava F, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odna izjava O, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. T, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.